četrte ure popovdne, ali je to pravilno? Torej, zapisano je od desetih. Govornik se popravlja, torej od devetih do, en, do enih in od treh do štirih, pravi govornik. Dnevni red bo objavljen na internetu. Spoštovani poslanci, komisarka, zasedanje je končano, lahko noč.